If you're ready, you can start. You may start, please. Merci, euh, Madame la Présidente, de me donner. Hvala lepa, sva predsedujoča, za to priložnost, da pred vašim odborom predstavim svojo kandidaturo. To mi je veliko čast in veselje. Svojo predstavitev bom opravil v treh jezikih. Concernen, en primer lugar. No, ključni vidiki moje kandidature zadevajo prenovo in inovacije ob hkrati zaščiti človekovih pravic, a ob enem je potrebno iti v smeri novih izzivov, s katerimi se soočamo v sodobni družbi. Naslednja značilnost moje kandidature je ta, da sem poklicni ombudsman na zvezdni ravni v Belgiji sem bil ombudsman od leta 1997 do 2005. Zdaj pa sem eh, profesor v Bružu, kjer poučujem medijacijo in alternativne metode reševanja sporov. Tretja značilnost moje kandidature pa je, da sem pravnik poznam pravo in eh, pravo tudi poklicno prakticiram. In to se mi zdi ključnega pomena za evropskega ombudsmana. Torej, kot eh, odvetnik in kot pravni strokovnjak sem pravo vedno razumel kot eh, nekaj, kar naj služi državljanom in ne obratno. In zato menim, da so pravniki idealni kandidati za položaj ombudsmana, kajti v številnih državah, članicah EU je zakonska ali celo ustavna zahteva, da mora ombudsman biti po poklicu pravnik. Četrta značilnost moje kandidature je ta, da dobro poznam delovanje evropskih institucij in agencij. E, s številnimi sem sodeloval v Luksemburgu, Strasburgu, Bruslju, Kopenhavnu, pa tudi izven Evrope naprimer z generalno direkcijo za sodelovanje. Prav tako sem objavil več člankov o Evropski uniji in njenem delovanju. Peta značilnost moje kandidature je ta, da govorim pet evropskih jezikov. Poleg tega tudi razumem še dva dodatna jezika. In eh, resnično razumem da je, in, in verjamem, da je spoštovanje identitete vsakega naroda in jezika ključnega pomena in to mora biti v samem osrčju delovanja Evropske unije, v samem osrčju delovanja ustanove, kot je institut Evropskega ombudsmana. Naslednja značilnost moje kandidature je ta, da sem nekakšen medgeneracijski kandidat, star sem 49 let, skoraj da 50. V tej starosti ima človek sicer že kar nekaj izkušenj, obenem pa smo odprti za nove izzive in pripravljeni smo tudi reševati te izzive. Prav tako je to starost, ki je nekako mestna starost med dvema zelo pomembnima generacijama v Evropi govornik prehaja na nizozemščino. Mislim, da je uloga eh, Evropskega ombudsmana ključnega pomena glede v posamezne cilje. Najprej eh, mislim, da mora postati ključni akter za zaščito državljana pred pomankanjem upravne objektivnosti. In uloga Evropskega ombudsmana je z tega vidika mnogo šipkejša od nacionalnih ombudsmanov. Uh, Je pa Evropski ombudsman tukaj tudi zato, da pomaga Evropskemu parlamentu pri igranju svoje uloge, ki je osrednja, kar zadeva demokracijo na ravni Evropske unije. Evropski parlament je namreč tista institucija, ki je najbolj legitimna od vseh institucij skupnosti. Prav tako mislim, da je pomembno tudi nekako prenašati demokratične reflekse v evropske institucije. Druga zadeva, Evropski ombudsman mora umestiti v srčje Evropske uprave tri ključne načela. Najprej načelo transparentnosti. Transparentnost mora postati ena ključnih značilnosti Evropske unije. To konec koncev predvideva prvi člen pogodbe. No in to je transparentnost, ki mora obveljati v vseh institucijah in agencijah Evropske unije in more predstavljati ključno prioriteto Evropskega ombudsmana. Drugo pomembno načelo je načelo odgovornosti. Gre za ključno načelo vseh eh, javnih funkcij in institucij. In odgovornost je potrebno ukrepiti na ravni institucij Evropske unije. Gre za načelo, ki je morda manj razvito kot v nacionalnem kontekstu. Tretje pomembno načelo, ki se mu zelo zavezam, pa je storitveno, storitvena naravnanost institucij. To mora biti ključen vidik evropske javne uprave. To mora biti sestavni del mentalitete vsakega evropskega funkcionarja. In še en pomemben cilj za evropskega ombudsmana je krepitev temeljnih pravic v okviru evropskih institucij. Evropski ombudsman je eden pomembnih eh, dejavnikov pri uveljavljanju temeljne listine, listine o temeljnih pravicah, eh, ko gre za področje solidarnosti, človekovih pravic, eh, pravic ogroženih skupin. To so področje, ki jim je potrebno nameniti veliko pozornost v prihodnem mandatu. Prav tako mora biti eh, ombudsman vir predlogov za reforme, ki bodo izboljšale delovanje agencij in institucij Evropske unije. Reform, ki bodo bolj osredotočile usposabljanje evropskih funkcionarjev v smeri storitve državljanom. Prav tako je pomembno, da se prepozna pomen dobrega vodenja in upravljanja na evropski in nacionalni ravni. In na zadnje eh, mi dovolite, da še omenim, gospa predsedujoča, da se mi zdi, da igra evropski ombudsman pomembno vlogo posrednika med državljanom in evropskimi institucijami. Eh, s trdim delom v smeri načel, ki sem jih omenil, s čimer bomo okrepili tako državljane kot Evropsko unijo, mislim, da bo možno zbližati tako ene kot druge. Prav tako menim, da je pomembno, da izpostavimo in izboljšamo ozaveščenost evropskih eh, funkcionarjev kot eh, pomembnega znanega izraza evropskih institucij. Menim, da tukaj lahko upravimo celo vrsto projektov za izboljšanje delovanja evropskega stroja. Prehajam na angliščino. Zdaj bi se rad dotaknil, kako, tega, kako izboljšati evropsko pravo. Najprej mislim, da je potrebno v polni meri uveljavljati kodeks dobrega administrativnega eh, ravnanja, ne le strani institucij, ampak vseh agencij EU, še posebej po skupni odločitvi o letem, ki je bila sprejeta oktober 2008. Naslednja zadeva. Pomembno je bilo razviti skupen enoten kodeks dobrega eh, upravnega ravnanja. Zato potrebujemo medinstitucionalni dialog za razvoj takšnega kodeksa, ki bi bil enoten za vse evropske institucije in agencije. Prav tako bi se zauzemal za eh, širšo definicijo slabega vodenja upravljanja, ki bi vključal tudi vključeval eh, tudi nespoštovanje eh, načel dobrega vodnjega upravljanja in da se ne osredotočamo zgolj na zavezujoča pravila. Prav tako bi eh, za vsak organ EU imenoval posebnega pooblaščenca za transparentnost. In tukaj se mi zdi, da je poročilo gospoda Cashmana zelo pomembno, saj predstavlja oziroma ponuja predlog o zelo podobni inovaciji. No in nazadnje, Evropski ombudsman uh, bo moral nadzirati tudi izvajanje Evropske listine o temeljih pravicah, kar sem eh, sicer tudi že dejal. Eh, tako da ne bi o tem predolgo govoril, čeprav to je res ključnega pomena. Naslednji nabor ukrepov vključuje tudi nujnost izboljšanja poznavanja in prepoznavnosti Evropskega ombudsmana. Naj vam delim par številk. Povečano število pritožb po letu 2004 do 2008 je 28,5 odstotna. Če pogledamo povečanje upravnih pritožb v, v ta istem obdobju, pa je bilo to povečanje 15 odstotno. Če zdaj pogledamo uh, per capita povečanje uh, sprejemljivih pritožb, je teh le eh, nekaj odstotkov dejansko je prišlo celo do realnega znižanja eh, števila rešenih pritožb, proračun pa se je povečal za 16 odstotkov. In to jasno kaže, da moramo mnogo širše ozaveščati državljane o njihovi pravici, da se eh, obračajo na varuha. In zato bi vodil trajno kampanjo usmerjeno v državljane, kakor tudi v posrednike državljane med nami in evropskimi državljani. Mislim, da je treba razviti tesnejše sodelovanje za medije, ker to je ključni dejavnik za izboljšanje mm, zavedanja o možnosti obračanja se na evropskega varoha. E, trajno bi vodil konferenčne seminarije in imel tudi decentralizirano e, mrežo delegatov evropskega ombudsmana. To ne bi stalo nič, kajti to bi vzpostavili e, s sodelovanjem stalnimi predstavništvi Evropske komisije, uradi Evropskega parlamenta, Euroinfocentri, eh, širom Evropske unije. Prav tako pa bi parlamentu predlagal, da v upravnih odločbah obvezno vključimo tudi pravni pouk o možnosti eh, pritožbe Evropskemu ombudsmanu. To, naprimer, že imamo pri zadevah povezanih z varovanjem podatkov. Predvsem pa je potrebno bolje usmerjati državljane, ko podajo pritožbe in v ta namen bi eh, vzpostavil nek sistem filtriranja predhodnih vprašanj, s tem, da bi bolje usmerjali državljane, ko se pritožijo eh, ombudsmanov. In eh, bistveno je potrebno zmanjšati število nesprejemljivih pritožb. Dan danes jih je takih 85 odstotkov. Prav tako bi morali pripraviti enoten, skupen, interaktivni priročnik za vse evropske državljane, eh, da bi znali državljane neposredno preusmeriti na pristojni organ. Tretji, tretji nabor ukrepov bi se ozredotočal na krepitev sodelovanja. Sodelovanje je res eh, ključnega pomena. Sodelovanje med Evropskim ombudsmanom in evropskimi poslanci. Ali veste, da manj kot desetina vseh pritožb prihaja strani evropskih poslancev? In na podlagi 1995 pogodbe imajo evropski poslanci pravico evropskemu ombudsmanu posredovati pritožbo. In manj kot desetina pritožb je prišla strani evropskih poslancev. In to pomeni, da potrebujemo boljši, bolj poenostavljen način, ki bi to omogočal evropskim eh, poslancem. Potem sodelovanje eh, z odborom za peticije. To sodelovanje je že 14 let dobro, ampak mislim, da se treba izogibati podvajanju, kajti eh, vse večja sinergija med ombudsmanom in odborom je potrebna, ko gre za preučevanje podvajanja, ampak seveda mora to vse čas potekati eh, tudi pod vodstvom Evropskega odbora za peticije, prav tako, ko gre za sodelovanje med eh, nacionalnimi odbori in nacionalnimi ombudsmani. To seveda deluje, ampak leta 2008 je le 8 primerov bilo rešenih v sodelovanju med Evropskim ombudsmanom in nacionalnimi oziroma regionalnimi ombudsmani. Le osem, to je mnogo, mnogo premalo in resnično je treba okrepiti sinergijo v tem omrežju sodelovanja. Prav tako si želim več sodelovanja med Evropskim ombudsmanom in nacionalnimi odbori za človekove pravice, eh, da bi na ta način eh, pomagali pri uveljavljanju nove, zavezujoče listine, ne nazadnje tudi sodelovanje med Evropskim parlamentom, torej vašim parlamentom in Evropskim sodiščem ko gre za primere slabega vodenja in upravljanja in predvsem ta, mm, trajnega slabega vodenja in eh, upravljanja. Ja, še posebej tam, ker je Evropsko sodišče že sprejelo eh, odločitev, to se mi zdi zelo pomembno. No in četrti, zadnji nabor ukrepov pa zadeva izboljšanje delovanja samega Evropskega ombudsmana. Evropski ombudsman, po mojem mnenju, mora okrepiti uporabo členov 226 in 228 strani Evropske komisije. Gre za postopek zaradi kršitve. E, to je ključni element in e, tukaj omocman lahko obravnava tako postopkovne kot e, materialne velike. Evropski ombudsman, po mojem mnenju, eh, prav tako mora skrajšati čas eh, reševanja pritožb. Poprečje je zdaj 13 mesecev, ampak tretjina jih še vedno traja več kot 18 mesecev in to je treba vsekakor izboljšati. Evropski ombudsman mora prav tako še naprej sistematično razvijati spremljanje eh, svojih kritik na račun eh, slabega vodenja in upravljanja, da bi na ta način izvajali večji pritisk na institucije v primeru slabega vodenja in upravljanja. No in na zadnje, ombudsman mora okrepiti uporabo poenostavljenejših postopkov. In mislim, da eh, se kar veliko tega odvija na ravni držav članic. Kaj ti, ti poenostavljeni postopki so mnogo primernejši za številne pritožbe kot pa klasičen eh, postopek. Hvala lepa, če imate kakšno vprašanje, bom seveda z veseljem na ne tudi odgovoril. Eh, Hvala lepa, torej začenjamo z razpravo. Besedo najprej dajem gospe poslanki Gruniji. Hvala lepa, gospa predsednica. Lepo zdrav, gospod Monet. Kar nekaj načela ste izpostavili. Bi pa me zanimalo, kakšna je glavna prioriteta za prihodni mandat Evropskega ombudsmana. Potem kakšne izboljšave bi lahko uveli za ulogo varuha in ali je potrebno spremeniti status varuha. Potem, kaj bi morale evropske institucije storiti, da bi izboljšale svoje sodelovanje z evropskimi državami, glede na njihove odgovornosti in specifično vlogo, ki jo definira ustanovna pogodba. Zdaj ne bi šla v uh, osebo konkretno, ki je trenutno ombudsman, zanima pa me, kje vidite pomankljivosti. Konkretno, kako boste svoje projekte izvedli, kar veliko nalog ste si zadali, tako da me zanima, kako to nameravate storiti potem sodelovanje z odborom za peticije, če bi lahko tudi o tem, kaj konkretno je povedali, kako nameravate to vzpostaviti in tudi kako si predstavljate sodelovanje z drugimi institucijami. Hvala lepa. Grazie, hvala lepa, gospod Boštinaro. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Monet, odbor za peticije. Zaskrbljena se ugotavlja, da je v letu 2008 36 odstotkov pritožb bilo povezanih z pomankanjem transparentnosti, vključno s pomankanjem eh, podatkov, z zavrnitvijo posredovanja podatkov ali zavrnitvijo posredovanja dokumentov. Kako bi lahko to izboljšali, da bi okrepili zaupanje državljanov? Kakšen je vaš predlog s tem v zvezi? Hvala. Hvala. Gospa Hankes. Hvala lepa. Gospod Monet, par zelo kratkih vprašanj imam za vas. In to je povezano s tem, kar ste zelo prepričljivo povedali. Namreč, da je eden vaših ciljev izboljšati javno podobo Evropskega ombudsmana in njegovega urada ter Evropske unije kot celote. In, eh, dejali ste, da je naša naloga služiti državljanom in da to ni javna podoba, ki bi eh, vedno bila odražena. In zanima me, kako boste zagotovili, da med eh, pritožbami zaradi kršitev ne bo nekaterih bolj modnih in morda nekaterih, ki niso toliko uh, modne. Kako boste zagotovili enakost med pravicami uh, da ne, nihče ne bo menil, da je morda njihov problem sekundarnega pomena iz političnih ali kakršnih koli drugih razlogov. Moje naslednje vprašanje je tole. Omenili ste koristno dinamiko. In moram reči, da mi je to všeč. Zanima pa me, ali menite, da ste sposobni zagotoviti, da boste poglobljeno obravnavali vprašanja, ki so povezana eh, morda tudi s korupcijo, če tudi gre za korupcijo na najvišjih vladnih ravneh. Tretje vprašanje, vprašanje svobode in varnosti. To so zadeve, ki so gredo pogosto z roko v roki pri protiterorističnem delu, eh, pri delu policije. Ljudje pogosto menijo, da gre za kršitve njihovih eh, človekovih pravic. Sveda je boj proti terorizmu, eh, delo policije zelo pomembno, ampak vseeno moramo biti previdni in zanima me, kaj vi menite o tem zelo občutljivem razmerju, ki, o katerem pogosto teče razprava. Hm, četrto vprašanje. Po vstopu v veljavo. Lizbonske pogodbe, bomo imeli tudi nove oblike peticij, tudi referendume. No in kot petič, eh, kaj menite o kolektivnih kršitvah etničnih manjšin? Na Slovaškem, na primer, Mačari ne smejo uporabljati svojega maternega jezika samo zato, ker pač pripadajo neki etnični skupini. Zanima me, kakšne rešitve predvidevate na teh področjih. Hvala lepa, poslanka Paljadeli. Mikrofon lepo prosim. Hvala lepa, gospod Monet, za to predstavitev, ki je bila zelo dinamična, zelo spodbudna tudi v predvsem v smislu, kako si predstavljate vlogo evropskega ombudsmana. Imam pa enostavno vprašanje, kako menite, da bi lahko skrajšali čas obravnave pritožb? Omenili ste namreč, da je potrebno še nadalje zmanjšati eh, ta čas obravnave pritožb in kako si to predstavljate v praksi. Hvala lepa, poslanka Harkin. Hvala lepa gospa predsednica. In eh, lep pozdrav tudi vam, gospod Monet. In hvala lepa za zelo jedrnato, a hkrati zelo, zelo podrobno in praktično predstavitev. Imam par vprašanj, zelo kratkih, večina jih zadeva. No, verjetno to, da bi nam podali kakšne primere za zadeve, ki ste jih izpostavili v svoji predstavitvi. Najprej ste omenili, da se treba pomakniti od klasičnih eh, človekovih pravic k določenim novim izzivom in zanima me, kaj imate s tem v mislih. Kot drugo, govorili ste eh, v svoji predstavitvi o razlikah med eh, anglosaškim in kontinentalnim pravnim sistemom in da je potrebno oboje ustrezno spoštovati, če bi lahko tudi o tem kaj več povedali. Prav tako ste omenjali, da mora pravo vedno biti v službi državljanov. Imate kaj konkretno v mislih? Eh, kakšno konkretno evropsko zakonodajo, ki bi lahko v tej smeri stvari izboljšala. Četrto vprašanje pa zadeva to, kar ste dejali v eh, smislu slabega vodenja upravljanja in kako si želite razširiti to definicijo. Nisem natančno razumela, kaj ste s tem točno mislili in če bi lahko to, prosim, nekoliko bolj osvetljivi. No, na zadnje, omenili ste, da je potrebno okrepiti sinergijo med Evropskim ombudsmanom in odborom za peticije pri obravnavi enakih zadev. Tukaj imate verjetno kaj konkretnega v mislih in če je temu tako, ali bi lahko tudi to nekoliko bolj konkretno osvetljili. Hvala lepa, poslanka Auken. Hvala lepa. Tudi jaz se vam zahvaljujem za številne, številne predloge. To je kar obetavno, moram reči. Dejali ste, da želite izboljšati tudi spremljanje nadaljnih aktivnosti v okviru postopka zaradi kršitve in da boste zato imeli pristojnost tako, kar zadeva postopke, kot tudi, kar zadeva vsebino odločitev komisije v tem kontekstu. Bi lahko nekoliko bolj konkretno eh, povedali, kako bi se vsebinske plati spremljali odločitve komisije. In še dodatno vprašanje. Omenili ste, da je le redko evropski poslanci uporabijo pravico pritožbe evropskemu ombudsmanu. Pri katerih primerih nas pogrešate? Povejte, kje menite, da bi morali mm, svoje delo upraviti bolje, kje bi lahko bili upozorili evropske ombudsmane na določene stvari, glede na to, da imamo uh, do tega pravico. Kajte, to je zanimivo kajti morda imate res eh, kaj resnega v mislih, kar smo spregledali in moram reči, da sem res zelo, zelo radovedna, kje smo kaj spregledali, kje nismo storili tistega, kar bi morali. Hvala lepa. Poslanec Salavrakos. Hvala lepa, predsednica. Gospod Monet, govorili ste o ravnovesju med eh, uradom varuha in pa našim odborom. Ali na institucionalni ravni tudi vidite morda določene razhajanja, določene napetosti, ki izhajajo iz eh, dela ombudsmana oziroma ki so povezane z delom ombudsmana. Izvolite, gospod Monet, beseda je zopet vaša. Veliko vprašanje, gospa predsednica. In... Hvala lepa, gospa Gruni, za vaše vprašanje. Zelo primerno, oportuno me sprašujete, naj izpostavim eno prioriteto pred vsemi ostalimi, ki sem jih predstavil. To je zelo težko, ker mislim, da je mnogo stvari, ki so prioritetne, morda ne vse na isti ravni, ampak eh, po mojem mnenju je veliko zadev takšnih, ki so prioritete. Če pa že moram izbrati eno samo prioriteti, potem bi rekel, da je to ravno pravica državljana do pritožbe pred Evropskim varuhom eh, in da se to čim bolj kanalizira in usmeri, da ne prihaja do nepotrebnega dela. 14 let imamo že urad varuha in vse čas prihaja do relativnega povečevanja števila pritožb, vendar v primerjavi s tem, kar se dogaja na nacionalni ravni, je to izjemno, izjemno malo v smislu absolutnih številk. In ko analiziramo te eh, pritožbe, predvsem z vedika sprejemljivosti, pa vidimo, da je teh res tako malo, da noben ombudsman v nacionalni, na nacionalni ravni zadeve ne bi mogel ustrezno zagovarjati. Sveda na evropski ravni stvar drugačna, kajti državljanje, ki so v stiku z evropskimi institucijami, niso vsi državljani, torej niso vsi državljani v stiku z evropskimi institucijami. Kajti v takšnem primeru bi imeli na milijone pritožb. Vendar pa se zadnjih 14 let evolucija števila pritožb pomika tako počasi naprej, kar zadeva tiste, za katere je ombudsman resnično pristojen in to je problem. Še posebej glede na to, da je proračun namenjen Evropskemu ombudsmanu tudi pod kritičnim očesom tudi parlamenta in zato bi lahko zelo enostavno izračunali, da nas obravnava posamezne pritožbe stane vedno več, če pogledamo število pritožb in eh, pa proračun. Podob, s podobnimi težavami sem se ukvarjal tudi, ko sem sam bil omotman v Belgiji. In to je sprevrženo razmišljanje, ampak do tega prihaja, ljudje tako razmišljajo. In, uh, mislim, da vsekakor moramo državljanom eh, sporočiti, kaj so njihove pravice. Pomembno je, da vedo, kaj so njihove pravice, da imajo pravico uh, pritožbe Evropskemu ombudsmanu. In prav tako mislim, da bi potrebovali nek sistem kanaliziranja in filtriranja pritožb, da bi morebitne pritožbe že prej prestregli in jih preusmerili na ustrezen naslov, če te niso spremljive. Eh, neposredno za Evropske ombudsmana. Menim, da kar zadeva spremembo statusa eh, Evropske ombudsmana, menim, da to ni potrebno. Sam sem, ko sem tu sedel pred leti, si prizadeval za spremembo statusa eh, iz več razlogov. In zdaj ugotavljam z veseljem, da sta dve od sprememb, ki sem jih predlagal, v novem Eh, statutu tudi že eh, tudi, tudi že eh, sprejeti. Člen 4 in 3 se pravi, da se omogoči ombudsmanu v pogled v podatke. Ne, da bo pri tem kakorkoli sredoval, ampak da bo lahko o tem odločal to je na podlagi uredbe 1949. In kot nacionalni ombudsman sem ugotovil, da je to zelo, zelo dragoceno, da na ta način eh, lahko tudi eh, pridobimo zaupanje državljanov, tem lahko povemo, gledajte, po podatkih, ki jih imam, ne prihaja do kakršnih koli težav. In če to reče institucija, državne institucije, potem je to nekako sumljivo. Če pa to pove ombudsman, ki je institucija, ki je pristojna tudi za to, da ima upogled v vso dokumentacijo in vse informacije, pa je stvar drugačna. Tako da to me veseli. No, takrat sem imel še en predlog, ki ga danes ne bi več podal. Zato, ker sem spremljal razpravo v vašem parlamentu s tem v zvezi in vaš parlament se je odločil, da je bilo to slabo. Namreč. Prilagal sem, da bi bil evropski ombudsman, podobno kot eh, evropski pooblaščene za varovanje podatkov, eh, v stanju neposredno posredovati tudi pri Evropskem sodišču. Evropski parlament je od niške pogodbe dalje tisti, ki lahko neposredno sproži postopek pred Evropskim sodiščem. Eh, in, To se zdaj torej lahko zgodi na predlog ombudsmana in parlament, torej če želi, lahko sproži postopek pred sodiščem. Zdaj, kako tako širok program sploh eh, izvesti? Ja, sem ambiciozen, to je funkcija, ki mi je pri srcu, menim, da državljani imajo pravico do varuha na nacionalni ravni, na eh, regionalni ravni, na evropski ravni. Mislim, da je se ta funkcija v zadnjih 14 letih izjemno dobro razvila na pozitiv način, da je še vedno možnost stvari izboljšati. Kako to storiti? Ja, če mi bo parlament poveril to nalogo, bomo imeli za to na voljo pet let in mislim, da je to možno storiti na dva načina. Prvi način je, da s 103 sodelavci varuha, s 503 sodelavci varuha, nekatere poznam, več let eh, spremljam njihovo delo in moram reči, da sem res navdušen nad eh, kakovostjo dela ekipe pod vodstvom Evropskega ombudsmana. Druga zadeva, takšnega programa ni možno izvesti, če ne bomo dosegli sinergije in volje po izboljšanju tudi na strani evropskih institucij in agencij. In tukaj mislim, da je treba pač orati ledino in stopati z ljudmi v kontakt, kajti ko sem bil ombudsman na zvezdni ravni v Belgiji, sem bil seveda kot uh, slon v trgovini s porcelanom in, in ljudje niso najbolj zadovoljni ko prideš in predlagaš rešitve, ampak naša naloga je, da najdemo rešitve za boljše delovanje. In tukaj mislim, da je uh, možnost za to, da vsi nekaj pridobimo s takšnim delovanjem in mislim, da je rešitve možno doseči le z odličnim sodelovanjem med omusmanom in svojim uradom in uh, uradom in institucijami nekoliko kasneje bom izpostavil še vprašanje sodelovanja z odborom za peticije, kajti trije ste zastavili to vprašanje, tako da ne bo občutka, da se osredotočam samo na vaše vprašanje. Mislim, da sem tudi že odgovoril na vaše zadnje vprašanje sodelovanja z drugimi institucijami, s tem, ko sem povedal, da je to ključnega pomena za izvedbo tega programa. I thought you put you. Gospod Bastinero, mislim, da ste me vprašali v angliščini. V redu. Res, 36 odstotkov vseh eh, pritožb eh, se tiče pomankanja transparentnosti in pa zavrnitve podatkov in dokumentov. To je zelo veliko in daleč nad tem, kar bi imeli, ko primerjamo z nacionalnimi varuhi. In res, 36 odstotkov je daleč preveč. Ali je to zaskrbljujoče? No, ne bi rekel, vendar jasno je to signal, da mora varuh eh, in to, kar je bilo tudi storjeno s stari dveh varuhov v 14 letih, se osredotočati bolj na transparentnost. In ombudsmanu so zelo, pom zelo pomaga nova pogodba in pa uredba 149, kjer je natančno navedeno, da je. Eh, da če ne dobijo ljudje podatkov, gredo ali na sodišče ali pa k varuhu. Mislim, da je to eh, veliko pristojnost, ki je dana ne samo varohu, ampak tudi državljanom, sicer da je njihova pravica do transparentnosti nekaj, kar je treba izvajati. Kako jo lahko povečamo, kako lahko zmanjšamo število pritožb oziroma stvari, ki je pomankanje transparentnosti. Mislim, da lahko s sodelovanjem in pa z večjim zavedanjem, zavedanjem eh, torej sodelovanjem z inštitucijami, kar naprej moramo ponavljati, kako pomembno je. Torej, ni samo slučaj, da je prvi člen pogodbe tisti, ki govori o sodišču Evropske unije. Mislim, da ste tako kot jaz pod negativnim vplivom eh, glede vrzeli med državljani in EU-jem in pomankanje transparentnosti je prav gotovo razlog za takšno pomankanje zaupanja. Kako lahko to zmanjšamo? Tako da lahko vse uradnike EU ozavestimo o tej zadevi. Zato sem govoril o stalnem usposabljanju. Kar in ta odprtost bi bila jedro te uh, Eh, transparentnosti in da se zavedajo, da ni njihova naloga, da služijo državam ali parlamentom, ampak predvsem državljanom in da državljani zahtevajo eh, takšno odprtost, tako kot pogodba in zavedanje varuha je ena zadeva oziroma, se upravičujem, zavedanje državnih, torej uradnikov Evropske unije je pomembno. Torej, gre za uradnike znotraj Evropske unije in tudi izven Evropske unije za evropske uradnike. Mislim, da ta prioriteta ni dovolj izvajana. Se pa je zadeva izboljšala, to je jasno, pa vendar je treba narediti še dolgo pot. Drugi dejavnik pa je sodelovanje. Kako lahko sodelujemo? Tako kot sem že povedal gospe Grini, sodelovanje z vsemi agencijami. Govoril sem z predstavnikom Evropske investicijske banke, z gospodom Majštatom. Torej, z njimi smo, je bil sklenjen memorandum razumevanja glede prejemanja pritožb. In jasno je bilo rečeno, da je pomembno za vse inštitucije, da je odprtost v jedru njihovih dejavnosti in da se tega premalo zavedajo. Torej, zavedanje in sodelovanje, s katerim stalno zahtevamo več transparentnosti. Torej, gre za neke pravne omejitve oziroma eh, kaj drugega obvezujočega, kar bi avtoritete oziroma organi oblasti potrdili. Gospa Hankis. tudi vi ste nekaj vprašali glede podobe varuha, ki jo je treba povečati. Mislim, da ni prav, da se osredotočamo na ombudsmana kot na inštitucijo, ki jo je treba poznati, temveč, da se osredotočamo na pravice državljanov, ki, jo, ki jih imajo, da se obrnejo na njen. Mislim, da je to treba bolj dati v javnost. Zanimivo vprašanje ste postavili, oziroma pomembno. Kako zagotoviti enakost pravic? Mislim, da je to jedro dela varuha. Vsekakor je to pomembno in sicer, da se pravice spoštuje. In še en korak dlje bi šel, kaj sem, od, sem odvetnik. In ta koncept enakosti eh, ni čisto enak v eh, torej, eh, kontinentalni pravu in pa drugot. Torej, gre za solidarnost dodatno še. In to je nekaj, kar sem v devetih letih kot varuh sam resnično prakticiral. Kajti v javni službi ne moremo izvajati svojih nalog, vkolikor ne zagotovimo enakosti oziroma še več enakosti s solidarnostjo. Ne morem vam tukaj točno razlagati tega pojma enakost s solidarnostjo, vendar to je bistven element javne službe in tu lahko varuh dobro upravi svojo nalogo in pomaga administraciji, da se tega zaveda. Res je, Do zdaj nisem še toliko govoril o borbi proti korupciji. Tudi to je v srčju dela varuha, kakor tudi v drugih agencijah EU-ja eh, e kot pri OLAF-u. Da, zelo zadovoljen sem in vračam se na vprašanje gospe Grinjeve, da je nov statut varuha tisti, ki podaja, torej mu daje pravico da daje pravico uradniku oziroma pristojni uh, inštituciji, da deluje tukaj, kolikor je prišlo do primera korupcije. In s tem je podoba torej, Evropske unije je bila zaradi korupcije zelo okrnjena. Veliko takih primerov je bilo. In če imate samo en primer korupcije, bo to nekaj, kar bodo vsi državljani to dojeli, brez torej, enega samega primera bodo to eh, sprejeli zelo negativno. Zato moramo biti zelo pozorni, kar se tiče korupcije in iskanje korupcije in nadzor, da ne pride do korupcije, je zelo pomembno in zato je usposabljanje na tem področju zelo pomembno in tako zagotovimo, da bodo uradniki ustrezno ravnali. Svoboda in varnost. Da, to je zelo pomembno. Torej, včasih torej, včasih so te lahko zadeve protislovne. Tako lahko uh, politiki ali pa uradniki podajajo oziroma po eni stvari, eno stvar podarjajo bolj kot drugo. In to, kar je nasprotujoče med obema stvarima, je nekaj, kar mora, na kar mora varuh zelo paziti, tako da lahko zagotavlja oboje torej, da je varnost zagotovljena in svoboda spoštovana. Velik izziv je to že stoletja dolgo in tako bo tudi ostalo. Vendar pripričan sem, da na evropskem in nacionalnem nivoju so eh, naše države ustanovile inštitucije, ki so izredno pozorne in evropske politike opozarjajo, da ne izkoriščajo preveč zadev povezanih z eh, svobodo oziroma varnostjo. Omenili ste kršitve, eh, kar se tiče manjšin. Razumem, da ste zelo zaskrbljeni glede spoštovanja manjšin. Vem, dobro poznam manjšine v svoji državi, v Belgiji. Veliko manjšin imamo, tri manjšine in niso vedno iste. Dobro jih poznam in zelo sem zavezan spoštovanju manjšin in vseh devet let sem zelo pazil, da so bile manjšine spoštovane. In torej gre lahko za. Uh, manjšine v različnih oblikah, torej kar se tiče spola, jezikovne skupine, etične skupine. To je bila prioriteta v devetih letih mojega dela. In tudi naprej bi še rad deloval v tej smeri. Prvičujem se, gospod Benet, malo moramo pohiteti kako pospešiti proces eh, poizvedovanja. Gospa Peljadeli. Kot prvo sem že povedal, da je bila zadeva že potrjena, da smo dosegli torej, trajanje 12 mesecev za poprečno pritožbo in 13 mesecev je bilo prej oziroma je zdaj naša meja dejansko 12 mesecev in to je tista meja, ki jo upošteva Evropska komisija. To je tudi na nacionalni ravni sprejemljivo trajanje, torej rok trajanja. Kako pa to doseči? To je bila moja zadnja točka. S tem, da uporabljamo vedno bolj rešitve, ki jih dosežemo na koncensu. Torej, in v Belgiji sem to dosegel z bolj fleksibilnim ravnanjem. S tem prihranimo veliko časa in tako sami kot vaše osebje se lahko bolj posveti po izvedovanju. Torej gre za bolj fleksibilno obravnavo in s tem prihranimo čas in ta čas po, posvetimo bolj klasičnemu poizvedovanju. To smo storili v Belgiji in mislim, da lahko to storimo tudi na evropski ravni. Gospa Auken. Ne, gospa Harkin, se upravičujem. Gospa Avkin, kasneje pa bom še vam odgovoril. Se upravičujem za slabo izgovorjavo. Več vprašanj ste mi postavili. Ne vem, če sem razumel prvega. Šlo je za klasične eh, pravice in nove izzive. Ali smem takoj prejti na drugo vprašanje? Da, Evropa temelji na dveh eh, pravnih, eh, pravnih sistemih, torej eh, skupin, pravo skupnosti in anglosaško pravo. Torej, eno je kontinentalno sistem, eno pa je anglosaški sistem. Mislim, da sta ta dva sistema se dopolnjujeta in kot sem že povedal gospe Hankisovi, sem govoril nekako o enakosti oziroma poštenosti in to naj bi vnesli, to smo vnesli v naš pravni sistem v Belgiji in moram vam prepričati, da je, povedati, da je bilo težko prepričati poslance, akademike in politike o tej stvari, vendar menim, da je to zadeva, ki je lahko zelo koristna če bi jo unesli v naš eh, pravni sistem. Torej gre za komplementarnost obeh eh, pravnih sistemov. Včasih razmišljam, da bi morali dati več prostora obema sistema in sicer glede, kadar eh, obravnavamo kakšen primer oziroma pritožbo. V Evropi imamo tri generacije varuhov. V 70-ih smo imeli prvo generacijo, torej v skandinavskih državah in potem po diktatorstvih in tretja po padcu uh, zidu. In ti varohi so razvili drugačne prioritete, drugačen način obravnave, vendar vsi ti načini so komplementarni in koristni in Evropski varuh, ki je varuh za celotno Evropo, kjer dva pravna sistema delujeta skupaj, torej on bi moral ta sistema nekako komplementarno uporabljati. In moja definicija nepravilnosti v upravi je naslednja. Torej, ko je gospod Sodelman kot prvi varuh predlagal parlamentu tam leta 2000, ne vem, še vedno imam pri sebi pismo, ki sem mu ga pisal 1996-97. Definicija mi je odgovoril. Torej, gre za kršitev obveznega pravila ali načela in nisem se s tem strinjal. Ne, mislim, da mora biti to veliko širše. Torej, nepravilnosti v upravi vključujejo kršitve mehkih pravil, mehkega prava, načela, čeprav ni zavezujoče. To ne pomeni, da je. Torej, ne, ne pomeni avtomatično, da je nepravilnost, nezakonitost. In zato menim, da bi morali tukaj sprejeti nek širši koncept, ta definicije slabega upravljanja oziroma nepravilnosti pri upravljanju. Ko ste govorili o sodelovanju med eh, varuhom in odborom za peticijo, zelo jasno vam želim povedati, da zgodovino tega inštitucije sledim od vsega začetka in sodelovanje med peticijo in varuhom, torej med prvim varuhom, je bilo odlično in se je še izboljševalo. Ne kritiziram ničesar, nasprotno. M mislim, da je to sodelovanje veliko boljše kot v mnogih državah. Pravzaprav bi lahko eh, smatrali to sodelovanje kot zgled. Kar pa sem povedal in e, mislim, da je tudi gospa Paljadeli povedala isto, Da, pri zadevah, ki se prekrivajo, torej zadevah, eh, ki se prekrivajo odboru za peticije in pri varuhu, bi lahko bolj sodelovali, zato da se izognemo dvojnemu delu. In lahko bi našli um, zadeve ali pritožbe, kjer je pristojen odbor za peticije, ko gre za kolektivno pritožbo, medtem ko je varuh dejaven v individualnih primerjih. Mislim, da bi moralo priti še do več izmenjave informacij o našem delu, zlasti ko eh, obravnavamo iste stvari. Gospa Auken. Zelo pomembno vprašanje ste mi postavili. Zelo pravno ali. Evropski varuh za človekove pravice je pristojen ali ima pravico, da ocenjuje način eh, dela komisije glede členov 226-228. Rekel sem, da lahko ocenjuje to ne samo glede postopka, ampak tudi glede vsebine, reko torej, gre za eh, neuporabo te pristojnosti ali zlorabo te pristojnosti. Nisem rekel, da bi moral varuh nadzirati. Eh, delo komisije torej v primeru uporabe te pristojnosti, ki pripada s členo 226-228 iz memoranduma razumevanja, ki je bil podpisan eh, strani varuha in komisije glede teh dveh členov, jasno pravi, da ima komisija diskrecijske pravice glede uporabe teh členov In ta diskrecijska pravica je nekaj, kar bi lahko kritizirali, vendar Evropsko sodišče jo podpira, tako da tega ne moremo kritizirati oziroma ogrožati. Jaz pravim naslednje. Ne le, da varuh že ustrezno deluje, če preberete letno poročilo varuha, vidite, da je pristojen in da ima pravico, da ocenjuje ne le postopka, ampak tudi vsebino glede izvajanja členov 226 in 228. Zadeva je pravzaprav zelo preprosta. Varuh lahko, naprimer, reče komisiji, da ni, dovolj, raz, da ni dovolj razumno uporabila teh dveh členov. In s tem se dotikam zelo pomembnega načela ki je v Belgiji uporabljen in to je to načelo razumnosti. Torej, nek organ, ki uporablja neko pravo, ga ne sme uporabljati ali zakon tako, kot hoče. Ta diskrecijska eh, pristojnost eh, se ne sme uporabljati na nerazumen način in to je bilo potrjeno s strani mnogih nacionalnih in mednarodnih administrativnih eh, strani organov. Torej, kako lahko javna služba uporablja takšno pristojnost? To mora biti na osnovi pravila razumnosti in tudi to pravilo lahko uporabi varuh, ko ocenjuje uporabo členov 226 in 228. Torej ne le, da ste hitro odgovorili na nek eh, vprašanje, torej ne glede eh, administrativnih postopkov, ampak glede tega, da je bil ta člen, naprimer, celo zlorabljen. Gospod Salavrakos pa je že odšel. Aha, še vseeno pa bom odgovoril na njegovo vprašanje. Mislim, da sem že odgovoril, ko sem rekel, da po mojem videnju ni napetosti med, vašim, med komisijo in varuhom. In kot vem, to je tako že zadnjih 14 let in mislim, da gre za tesno sodelovanje. Najlepša hvala. Zdaj pa nadaljujemo s postopkom Catch the Eye in sicer bolj na hitro. Samo En poslanec je prosil za besedo, gospod Hape. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Čisto na kratko. Čisto na kratko. Torej Obama ima torej kot nek program pred seboj. Gre za. Torej gre za kabinet komisarja Kalaskaja in po drugi strani imamo tudi torej, možnost, da gre za prijazno oziroma primerno rešitev, potem pa gre še za pravno službo, ki pravi, da se to tako ne rešuje in šlo je za ohranjanje pravic. Torej, tu gre za uh, močne inštitucije. Moje vprašanje do vas. Pravite, da hočete imeti vlogo posrednika tako, da bo delo dobro upravljeno. Kako pa boste medijem in državljanom to poročali o tem? Torej, če naj bi bili izvoljeni, potem vam želim veliko sreče z reformami, podobnimi reformami Obame. Še gospod Jar. Eh, eh, Vprašanje eh, se veže na mojega predgovorca. Mislim, da če se bo razvedelo, da bodo državljani Evropske unije dobili vtis, da lahko varuh veliko stvari premakne, da ga je res treba resno vzeti, potem se bodo tudi pritožbe eh, povečale. Če pa bodo vsi menili, da nima smisla, potem pač ne bo tako. To se sliši zelo dobro. Vendar najpomembnejše je, da državljana jemljete resno, da njegove pritožbe oziroma poizvedovanje ne traja predolgo. Moje vprašanje pa je naslednje. Kaj bi morali torej zakonsko eh, spremeniti, da se bodo zadeve pospešile in ali ob tem potrebujete pomoč parlamenta? Torej, naprimer, eh, želeli bi, da bi našo peticijo hitro obravnavali In to je ena zadeva, kadar imamo opravka z državljani, imajo pravico do odgovora v ustreznem času. Kaj je treba v ta namen spremeniti? Hvala lepa. Um, ja, for, uh, y, y. Najprej hvala za vaše vprašanje. Hvala lepa za vprašanje odgovor. Torej, moj program izgleda zelo ambiciozen, vendar mislim, da tudi mora biti. Vem in tudi povedal sem, da že leta dolgo eh, profesionalno sodelujem oziroma se ukvarjam z evropskimi inštitucijami in tudi kako močne so lahko, ko gre za to, da se. Uh, Eh, nekako reforme ali izvedejo oziroma ne izvedejo. Na evropski ravni je gotovo vsake toliko časa nekaj inštitucij ali uradnikov, ki eh, niso za kakšno spremembo. To drži. Vendar to je del življenja te inštitucije in tudi na ravni posameznih držav je tudi za ombudsmana zadeva business as usual. On mora vedno delovati, vedno se mora spraševati in zahtevati več transparentnosti in to sem devet let tudi počel. In to ni zadeva, ki jo dosežemo oziroma uspemo storiti od danes do jutri. Naučil sem se, da, učil sem, da je treba biti zelo trdovraten in potrpežljiv. To je edin način, da lahko srednjeročno ta cilj dosežemo. To ne more se zgoditi od danes do jutri. In še drugo vprašanje je bilo, kako naj svoje delo in delo, Eh, svojih sodelavcev vodim. Tu se naslonim na različne države, naprimer sodelovanje med Avstrijo, Belgijo, Francijo, ko gre za čisto specifične dogovore z mediji, da svojo nalogo bolje spoznajo in opravljajo. Ne bom rekel, da bi hotel imeti. Um, torej, tiskovne konference. To ni moja želja, vendar oddaje o varuhu v nacionalnih programih že obstajajo. Samo 30 sekund za vaš odgovor. Se upravičujem. Popolnoma se strinjam z vami. Zelo pomembno in zelo težko je uh, ustvariti upanje, takrat, kadar to upanje ni spoštovano. In strinjam se s tem. In videl sem to, ko sem sam bil varuh v Belgiji, kako grozna je lahko zadeva. Treba je sodelovati, da se naučimo da naučimo ljudi, da gredo eh, k varuhu, da se pritožijo in v te namene je treba izdelati program, da zagotovimo, da bodo državljani šli k varuhu za primere, za katere je pristojen. In sodelovanje je zelo pomembno. Grazie, Monet. Noi abbiamo... Hvala lepa, gospod Monet. Mislim, da smo zaključili z vašo predstavitvijo, zato vas lepo pozdravljamo. Na voljo imamo samo še kakšno minuto, zato da zaključimo z našim delom. Kot veste, komisija. Oziroma ta odbor ni zadolžen za to, da oceni kandidate kot take. Po tej maratonski seji oziroma sestanku parlamentu, predsedniku parlamenta posredujemo zapisnik teh predstavitev s vsemi našimi komentarji, ki so bili podani na sestanku. Pri vseh treh predstavitvah kandidatov, ki se potegujejo za delovno mesto varuha človekovih pravic. Ima še kdo kakšen komentar? Če ne, zaključujem se.